je poročilo eh, gospoda Džiba omejevanje emisij nekaterih osnaževal v zrak in prvi govornik je tudi poročevalec gospod Džib za štiri minute. Prosim. Direktiva, o kateri bomo jutri glasovali, določa omejitve za emisije dušikovih oksidov, žeplovega dioksida in prahu in določa omejitve za srednje velike kurilne naprave od 1 kW do 50 MW. S tem se zapolnjuje zakonska vrzel, ki smo imeli od prejšnje direktive, ki določa omejitve merila za emisije manjših naprav od 1 MW ter za velike industrijske naprave, ki imajo nazivno moč več kot 50 MW. Ta eh, direktiva omogoča postopno izboljšanje eh, stanja in določa pravila za obstoječe in eh, bodoče korilne naprave. Tukaj gre predvsem za male kurilne naprave do 5 MW, s katerimi upravlja mala in srednja podjetja ali pa manjše lokalne skupnosti, ki se uporabljajo za ogrevanje šol in podobnih ustanov. Seveda pa smo kljub eh, visokim standardom potrebovali še dodatne zaostritve povezane z večjo uporabo biomase sploh v skandinavskih državah. Posebno pozornost smo namenili tudi ogrevanju stanovanskih eh, stavb, kar bi omogočilo ohranjanje nizkih vzdrževalnih stroškov ter nadzor nad eh, stroški ogrevanja za končne uporabnike. Skratka, spremembe niso potrebne samo iz energetskih razlogov, ampak tudi iz socialnih razlogov, saj gre za urejanje posameznih kurilnih naprav ter kolektivnih kurilnih naprav, ki se uporabljajo v osrednji v srednji Evropi in bistveno prispevajo k onesnaževanju zraka. V tej direktivi gre za dobro kombinacijo potreb obeh področji, tako z varstva okolja, gospodarskih potreb in socialnih eh, zahtev, ki se lahko izvaja brez pretirane obremenitve upraviteljev in končnih uporabnikov. 13. junija na formalnem trilogu, je bil dosežen dogovor med tremi institucijami. Dogovor je bil sprejet tudi na Koreperju. Samo eno državo, ki je glasovala proti. Pozitivno je bilo tudi glasovanje v odboru za okolje, kjer se je večina odločila za v mesecu junijo. stališča sveta so bila problematična, morali smo se dogovoriti glede vsakega posameznega določila direktive, ki jo obravnavamo kot svežen in eh, sprememba posameznih elementov bi pomenila spremembo celotnega predloga. Zato se vsem zahvaljujem za podporo. Najprej v celotni pogajalski skupini Evropskega parlamenta, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci ter latvijskemu predsedstvu in Evropski komisiji za sodelovanje. S sodelovanjem smo dobili zelo veliko dobrih in koristnih rešitev za vse. Hvala lepa, poročevanec. Zdaj predajem besedo Filu Hoganu za komisijo. Uh, uh, Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, veselime, da lahko sodelujem v tej razpravi v imenu Eh, kolega Vele, ki je da danes ni tukaj. Direktiva za zmanjšanje osnaževanja zaradi malih korilnih naprav je ključnega pomena. Eh, v okviru svežnja za čisti zrak je bil pripravljen v letu 2014 in tudi za sedmi akcijski načrt, ki naj bi bistveno zmanjšal tveganja za zdravje ljudi. Eh, ta predlog mi je zelo znan, saj je bil sprejet v letu 2014 med irskim predsedovanjem. Onesnaževanje zraka predstavlja en velikih razlogov za 100 tisoč eh, prezgodnih smrti, izgubo 150 eh, tisoč eh, delovnih ur zaradi bolezni. S tem bomo zapomnili nedopustno vrzel v naši zakonodaji. To bo velik prispevek za doseganje ciljev za zmanjšanje emisij v skladu z direktivo, o omejitvi emisij, ki je še vedno na mizi. V imenu komisarja Vili bi se zahvalil eh, poročevalcu gospodu Gžibu in njegovim kolegom iz odbora za okolje za trdo delo pri pripravi tega predloga. Zahvaljujem se tudi eh, pogajalski ekipi parlamenta, s čimer je bilo mogoče ohraniti osnovne cilje direktive in se lotiti eh, fleksibilnosti za posamezne države v. v posameznih eh, točkah. Uporaba biomase kot goriva je sodila med velike probleme, s katerimi se je ukvarjal parlament. Treba je bilo zagotoviti ustrezno eh, doslednost eh, direktive in omogočiti razlike na področju emisij dušikovih oksidov, šeplovega dioksida in eh, prahu. Komisija pa bo prilagajala vrednosti glede na tehnološki razvoj. To je eh, dobra rešitev tudi za male in srednja podjetja in da je pravno gotovo se za vse, ki so odeleženi, zmanjšuje pa upravna bremena za vse udeležene. Poleg eh, okoljske učinkovitosti direktiva spodbuja napredne tehnologije, pomagala bo pri inovacijah je, in Evropi pomagala pri zauzemanju višjega mesta na globalnem trgu. Komisija popolnoma podpira kompromise, čeprav moramo nekaj povedati glede eh, našega eh, mnenja o delegiranih aktih. Hvala lepa, gospod komisar za ITRE, bi moral govoriti Fredrik eh, Federli ki pa ga ni tukaj. Naslednji je že govornik ELS, gospod Giovanni Lavija, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar Hogan. Najprej se zahvaljujem poročevalcu in vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri dogovori glede tega predloga. S tem eh, dobivamo dobro zakonodajo za sektor, ki doslej ni bil urejen. Zahvaljujem se tudi komisarju, kot tudi predsedstvu za sveta, za duh eh, sodelovanja, ki so ga dokazali v pogajnjih srednje velike korilne naprave, ki jih je okoli 150 tisoč v Evropi z nominalno no, nazivno močjo, oziroma z nazivno močjo 1 MW do 50 MW, gre za obstoječe naprave in nove naprave, predvidena registracija in nadzor nad upoštevanjem in spoštovanjem omejitev. S tem naj bi ohranili in izboljšali kakovo zraka in državljane zaščitili pred nadaljnjim osveževanjem zraka. Stališča so bila različna, ampak. Na koncu smo dosegli eh, dogovor, ki nekoliko spreminja predlog komisije in s tem izboljšuje direktivo, ki tako postaja bolj realistična. Zato dosegamo cilj boja proti onesnaževanju zraka, brez da bi pretirano obremenili udeležene ak akterije. Treba se bo držati strožjih eh, omejitev v regijah, ki trenutno še ne izpolnjujejo pogojev. Do leta 2020 bo eh, komisija preverila učinkovitost skorilnih eh, naprav. Kar je treba gledati tudi v kontekstu COP21 v Parizu, kjer bodo korilne naprave tudi igrale pomembno vlogo pri varstvu okolja. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje. Hvala lepa Masimo Pavluči za. Napredno zavezništvo socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu za dve minuti izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Po eh, tolikih besedah smo dobili tudi nekaj dejstev. Dobili smo predlog zakonodajnega akta. Imamo veliko srednje velikih kurilnih naprav, za katere nismo imeli nobenih pravil. Tukaj gre za naprave, ki omogočajo ogrevanje, hlajenje, proizvodno električne energije in podobno. Seveda te kurilne naprave pozvajajo tudi emisije dušikovih oksidov, SO2-ja in eh, tudi prašnih eh, delcev. Slišali smo, koliko, za koliko smrti so odgovorne te naprave in da predstavljajo pomemben faktor onesnaževanja zraka v Evropski uniji da ureditev ni to, kar bi si kot socialni demokrati želeli, predstavlja pa napredek za varstvo našega zdravja in za varstvo eh, planeta, ne da bi eh, škodil gospodarstvo. Potrebujemo jasno področje uporabe in ustrezen nadzor eh, nad emisijami CO2. Dosegli smo sprejemljiv kompromis države članice morajo sprejeti strožja določila za zmanjšanje emisij in izboljšanje kakovosti zraka. Mogoče bi potrebovali nekoliko daljša obdobja za uresničevanje vseh teh razlogov, bomo socialisti in demokrati jutri s prepričanjem podprli ta predlog. Hvala lepa za evropskih eh, konzervativcev in reformistov, gospa Višnevska, za dve minuti. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, eh, gospe in gospodje. Zelo dobro je, da končna oblika direktive o emisijah iz srednjih velikih, srednje velikih korilnih naprav takšno, kot je. Meni se zelo ne bi pomembno, da kurilne naprave, ki so zelo priljubne v določenih državah, eh, temelijo na zgovarjanju premoga. Tega imamo zelo veliko na voljo. Eh, te naprave so se na polske modernizirale v skladu z novimi zakoni. Mm, zahteve po nadaljni posodobitvi bi pripeljale do povečanih eh, stroškov in eh, lahko bi to pomenilo tudi njihovo zaprtje. In potem bi morali uporabljati ti individualna korišča, kar bi, ki bi prispevala še k večjim emisijami, ker jih bi bilo težje. Z vidika eh, varovanja zdravja in okolja bi bilo to kontraproduktivno. Možnost izključitve takšnih uh, postrojev iz uh, strogih omejitev do leta 2030 predstavlja pametno rešitev. Zato me veseli, da je bil moj predlog s vami vključen v končno verzijo tega predloga in sicer, da naj bi meritve potekali v stabilnih okoliščinah. Uh, škandal, ki ga je povzročil Volkswagen, eh, podjetje, ki je goljofalo pri emisijah dizelskih eh, motorjev, kaže, kako pomembno je imeti realistične omejitve in cilje glede zmanjšanja emisij. In po drugi strani, da, kako pomembno je nadzorovati, da se vsi držijo teh omejitev. Hvala lepa za liberalce in demokrate Evrope Jan Hojtema tudi za dve minuti. Lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj eh, čestitam poročevalcu, eh, kot tudi soporočevalcem za odlično sodelovanje pri pripravi tega predloga. Mislim, da smo samo skupaj lahko dosegli tak, takšne rezultate. S tem zakonodajnim aktom se je zaključil krok, kajti srednje velike korilne naprave so na ta način urejene, tako kot velike industrijske naprave, kot tudi individualna korišča glede prašnih delcev, SO2-ja in NOX-ov. To je bil cilj po pogajanjih med parlamentom in svetom. Smo dobili solidni svežen, ki bo izboljšal situacijo morali bi se izogniti eh, določene preveč izjem, pa vendar imamo neke izjem, ki so upravičene, kot so zakonodajalec, mora Evropski parlament ohraniti realno sliko, sploh eh, če Evropska unija želi spodbujati uporabo biomase zato so omejitve za korilne naprave, ki sežigajo biomaso, ustrezno prilagojene. Ne smemo imeti nekih dvojnih eh, pravil. Eh, s tem predlogom smo zapolnili eh, vrzeli v zakonodaji. Seveda je mogoče določene stvari dopustiti v zakonodaji posameznih eh, izjemnih primerjih, eh, lahko pa zagotovimo nadzor nad eh, situacijo z regulativnim sistemom in sistemom registracije. V določenih državah so že zelo daleč in dobro bi bilo, če bi se tudi druge države priključile tem ambicioznim ciljem. Vsi se veselimo, da bo zrak v Evropi s tem kakovostnejši pa lepa za konfederalno zavezništvo levice. Estefania Torres Martinez za eno minuto in konsenso. Hvala, veseli smo, da smo prišli do konsenza glede tega predloga in zdi se nam, da je zelo pomembno, da se to uporabi v celi Evropi. Eh, tu eh, gre tudi za vse eh, otoke, kanarske otoke in druge španske otoke, azorske otoke. Tudi za njih je pomembno, da lahko uživajo čisti zrak. In moramo preprečiti to, da bi nekatere eh, korporacije lahko uporabile določene pravne vrzeli, zato da bi ogrožale zdravje eh, ljudi in pa eh, čisto zraka za naš planet. To je pomembno za pravice naših državljanov. Vemo, da imamo na kanarskih otokih enega izmed največjih onesnaževalcev v Evropi in zato moramo zagotoviti, da se ne bodo v ozračje spuščali uh, ti onesnaževalni osnovi. To, kar se je zgodilo s Volkswagenom, je eh, grozno, to je goljufija, to je škandal. Eh, in glavni razlog eh, za podnebne spremembe so fosilna goriva, ampak vemo pa, da gre tudi za prekomerno črpanje naših naravnih virov. Čez dva meseca bomo imeli v Parizu vrh o podnebju in vrh pomembno je, da predtem zauzamemo ustrezno stališče. Hvala pa za zeleni bas Eichhut za minuto in pol. Hvala lepa, najlepša hvala. Najprej v imenu poročevalcev Senci, ki ni mogel upriti, Mišel Rivazi. Mislim, da je bilo to zelo dobro upravljeno eh, delo in zelo dobro, da smo prišli do eh, tega zakonodajnega akta. Veliko smo govorili o emisijah, danes popovdne že o emisijah avtomobilov, zdaj govorimo o kurilnih napravah. Bodimo pošteni, vedno je težko sprejemati tako zakonodajo. Vsakič, ko govorimo o kakovosti zraka, vsi pravijo, da je najpomembnejše dobiti politike, Eh, ki eh, ciljajo na odpravljanje vira problema. Ampak eh, takoj, ko to poskušamo, imamo veliko zahtev po podaljšanju obdobi, po zapiranju pravnih vrzeli in tako naprej. In to se je zgodilo tudi tukaj. In značilno je, da sveta ni tukaj. Svet eh, je ustvarjal luknje v tej zakonodaji. Veseli me, da je parlament eh, uspel zapolniti večino teh eh, luken, vendar je bilo težko. In vsega nismo dosegli, ampak bomo podprli ta predlog zaradi tega, ker smo dosegli nekaj ciljev. Ampak kadarkoli govorimo o politikah, ki naj bi zgrabile problem pri viru, eh, pridemo do takšnih eh, problemov. Dejstvo je, da se moramo eh, prizadevati za čist zrak, od tega je odvisno zdravje naših državljanov. Ta predlog je dober, lahko bi bil pa še boljši, če bi svet nekoliko bolj sodeloval. Gospod Aig, kot gospod Etheridge ima modri karton za vas, ga sprejemate, gospod Etheridge? 30 sekund. Hvala lepa, da ste sprejeli modri karton ob tej uri. Čisto na kratko govorite, da se lotimo vira. Vir odneseževanja industrija. Brez industrije nimamo denarja, s katerim bi lahko plačali doseganje ciljev čistejšega zraka. Ali niste? se ne strinjate, da treba vključiti tudi industrijo, tako da bodo vsi ukrepi prijazni do industrije, tako da bo industrija lahko proizvajala bogatstvo, ki bo omogočalo doseganje boljših ciljev? No, to pa je enostavno vprašanje. Če ste dobro poslušali to, kaj smo počeli, pri tem predlogu smo bili zelo prijazni do industrije. In samo nekaj. Trenutno plačujemo milijarde zaradi zdravstvenih težav, zaradi onesnaženega zraka. E, se strinjate tudi z načelom, da plača onesnaževalec. Mi želimo doseči, da plačuje tisti, ki onesnažuje in da ne plačuje splošna javnost za to, kar je onesnažena. In če to podpirate, to zelo pozdravljam. Hvala lepa za eno minuto. Gospod eh, Pier Nikola Pedicini, e FDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. S tem predlogom direktive bomo v vsakem primeru zapolnili vrzel zakonodaji za srednje velika korišča, vendar pa te vrzeli ne moremo zapomniti z ničemer. Tukaj eh, smo izpustili toksične eh, strupene snovi, kot je naprimer živo srebro, že iz tega razloga zadeva ni popolnoma rešena. Komisijo je dopolnil parlament za svojimi predlogi in jo nekoliko omilil. Tukaj gre za izjeme, za naftne ploščadi in za koriščeno biomaso. In zato, da to ne bi slabo vplivalo na podjetja, čeprav eh, mislim, da bi bilo bolje, če bi vlagali v zelene tehnologije. Zdaj smo do, eh, ponovno plačali esilen denar naftni industriji. Hvala lepa za neopredeljen gospod Balco. Hvala, gospa predsednica, hvala za besedo. Ko smo se srečali v juniju, je komisija dejala, da se zauzema za to, da znižamo onesnaževala v zraku in da spremenimo ravnanje do tretjih držav. Lahko smo ponosni na to izjavo, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo s Volkswagenom. Zelo lepo je dajati take izjave, vendar pa smo nekoliko omadeževani zaradi tega, kar je naredil Volkswagen. Kakšne so naše obveznosti? Naša dožnost ni samo, da poskušamo zalepiti luknje, ampak sprejemati to, kar je potrebno in eh, to je potrebno zato, ker je še nekaj povezano z nasilovanjem zraka in sicer tudi slabo zdravje mnogih državljanov. Veselilo me je slišati eh, komisijo eh, glede predlogov parlamenta, drugače tega predloga ne bi mogli podpreti, zdaj pa ga lahko. Hvala lepa, Nešraj Epirik, za dve minute. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospod komisar. Zahvaljujem se tudi poročevalcev za prizadevanja pri predlogu. Eh, tej strokovni zadevi, še vedno pa gre za politično zadevo, govorimo o omejitvi emisij nekaterih onesnaževali srednje velikih korilnih naprav. Gre tudi za mobilne naprave za ogrevanje in podobno. Tukaj gre za korilne naprave, ki jih uporablja mnogo ljudi. Dosegli smo zelo veliko za izboljšanje kakovosti zraka v Evropski uniji nasplošno. V določenih delih Evrope pa še vedno nimamo izpolnjenih eh, standardov. To je tudi zelo dobra politika za zagotavljanje zdravja prebivalstva. Se to moramo nadaljevati z tem delom in okrepiti sodelovanje, ki je pripeljalo do nadaljnega napredka. Komisija mora v določenem roku proučiti, preveriti, ali je treba kaj spremeniti na osnovi novih tehnologij. Treba je upoštevati tehnološki razvoj. Ne smemo dopuščati višjih eh, menjih vrednosti, če se bo tehnologija izboljšala in bo postala tudi stroškovno bolj ugodna. Inovacije potekajo zelo hitro. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za to, da bo vse skupaj delovalo. Upoštevati moramo gospodarske posledice, vpliv na delovno mesto in podobno. Tako da je treba zadeve prikrojiti situaciji, ki nastaja. Seveda pa ne smemo postati slepi fanatiki in razlikovati med situacijami v državah članicah. Zato podpiram to, kar je zapisano o izjemah eh, za države, kjer imajo dobro kakovo zraka. Žil Parnjo je naslednji za eno minuto. Gospa predsedojoča, gospod komisar, eh, nekaj tednov pred eh, vrhom v Parizu smo šele. Eh, in eh, to je sedaj res v osrču vseh naših eh, zaskrbljenosti. Treba je narediti vse, kar je treba, da se izboljša zrak, kakovost zraka. Evropska študija kaže, da je 340 tisoč smrti na leto da do njih pride zaradi onesnaženosti zraka. In uh, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je to poročilo danes prejeto, kajti uspeli smo uh, zagotoviti um, mejne vrednosti eh, za zelo um, nevarne snovi, kot so uh, dušikov oksid in žveplov dioksid. In, uh, Na ta način bomo tudi eh, komisijo lahko prisilili v to, da bo čim prej sprejela zakonodajne akte. Torej, kot poročevalec za COP21 za naš parlament eh, sem še posebej zadovoljen, eh, kajti to poročilo je zelo dober signal za boj proti ehm, temu. Hvala lepa, zdaj pa ima besedo Julie Gerling za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, v imenu. Eh, delegaciji bi pozdravila ta dogovor. Vem, da so bila pogajanja težavna in eh, ta dogovor predstavlja dober kompromis med različnimi mnenji. To priložnost bi izkoristil za to, da še posebej čestitam poroševalcu za zelo spretno vodenje pogajanj. Mislim, da je ključnega pomena, da dobimo dogovor in da ta začne delovati čim prej. Uh, Slaba kakovost zraka je en najbolj resnejših problemov, s katerim se soočamo v Evropski uniji. Zelo eh, lahko je iskati popolnost, vendar je popolnost včasih sovražnik izvedljivosti. In zato se strinjam z praktičnimi eh, določili, pri čemer je treba upoštevati novo tehnologijo, inovacije in eh, nova, ki nam bodo omogočala še nadaljne izboljšanje. Zdaj pa Nils Torvald za eno minuto. Hvala lepa. O kakovosti zraka govorimo že skoraj da je v zdan o različnih vidikih te kakovosti. In tukaj smo zaskrbljeni in to ne brez razloga. Preden sem se odpravil v Strasbourg, sem eh, videl majhen zapisek na finske, ki piše, da v Laplandu lahko dihamo najčistejši zrak v Evropski uniji. Sveda je tam malo prebivalcev, manj kot dve osebi na kvadratni kilometr. Čisti zrak je seveda pomemben, ampak čisti zrak ni vse. Tukaj smo dobili dokaj uravnotežen kompromis, eh, ki omogoča, da bodo vse korilne naprave v Evropski uniji morali spolnevati enake pogoje, še vedno pa imamo prilagoditve. E, mi smo dober primer. Večina članov sveta in komisije vejo, da imamo mrzle zime v Laplando in od tam prihaja tudi božiček na svojih eh, saneh in to je vse za danes lahko noč. No, nismo še prišli do božiča, kljub temu hvala lepa. Naslednja je gospa. Katežina Konečna za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospe in gospodje. Evropski parlament, kot tudi nacionalni parlamenti, se ukvarjajo z emisijami in omejitvami eh, emisij iz eh, posameznih kurilnih naprav že dolgo časa in na marsikaterem področju nam je uspelo doseči napredek in zelo dobro je, da smo rešili tudi situacijo za srednje korenine naprave od 1 MW do 50 MW, sploh eh, za žveplov dioksid ali dušikove okside v določenem primeru bi bilo slabo, če bi omejitve rešili na vse, eh, saj bi onemogočili korjenje premoga v malih korilnih napravah. v moji regiji bi se morali ukvarjati z kolinimi napravami, ki povzročajo velike emisije, ki, kjer kurijo na premok. E, tukaj gre za male in srednje korilne naprave, ki jih moramo vse upoštevati. Hvala lepa. Gospod Julia Reed za eno minuto. gospa predsednica moja stranka verjame v pomen izboljšanja kakovosti zraka v evropi smo ponovno proti predlogu komisije da bi ustvarili novo evropsko zakonodajo na tem področju smo proti direktivi o ekodizajnu in industrijskih emisijah tako da smo kategorično proti eh, tudi ureditvi srednjih eh, velik, srednje velikih korilnih eh, naprav sem proti, da bi enak sistem upravili za vse nove korilne naprave. Sej, mislim, da o tem ne sme odločati neizvoljeni birokrati v Bruslju. Smo proti izjemam v direktivi, ki zmanjšujejo vpliv te pretirano regulirane eh, direktive ne moremo dati pravne gotovosti investitorjem, ki sploh ne morejo investirati v posodobitev teh eh, naprav. Nadaljna evropska regulacija ne bo omogočila reindustrializacije Evrope. Evropa mora postaviti kreativno in ustvariti nova delovna mesta. Hvala lepa. Miljana Petiri, eh, Marjana Petiri je naslednja, hvala lepa gospa eh, predsednica, gospod komisar eh, onesnažen zraka močno vpliva na zdravje po podatkih eh, iz programa Čisti zrak za Evropo iz leta 2013. Eh, zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umira 400 tisoč ljudi. Skupni zunanji stroški vpliva onesnaženosti zraka na zdravje znašajo od 330 do 940 milijard evrov. Neposredna gospodarska škoda pomeni 15 milijard evrov zaradi izgubljenih delovnih dni, 4 milijarde stroškov za zdravstveno skrbo, 3 milijarde izgube zaradi manjše letine, 1 milijardo škode na eh, stavbah. Zadnje poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka v Evropske unije kaže, da se ta kakovost izboljšuje od leta 2003 naprej vendar pa težava onesnaženja v Srednji Evropi in nekaterih drugih delih e- Evrope še vedno predstavlja velik eh, problem. Naj povem, da ima Hrvaška že več kot desetletje nacionalno zakonodajo eh, za male in srednje korilne naprave, pri čemer se je izboljšala splošna kakovost eh, zraka, ki se meri na ustreznih postajah v državni mreži. Nažalost eh, pa Hrvaška trpi zaradi čezmejnega onesnaževanja iz sosednje Bosne in Hercegovine, zaradi refinerije v Bosanskem brodu, imamo pa tudi problem uvoza onesnažene iz drugih eh, sosednjih držav. Pozdravljam sprejem te direktive, ki pomeni dober kompromis. Za 150 tisoč eh, srednje velikih eh, kurilnih naprav je treba določiti minimalne zahteve glede emisij, onesnaže val, hkrati pa treba zmanjšati administrativno breme. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je Karlo Zorinjo za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar. gre za zelo pomembno temo, sploh uh, eh, spričo klimatske konference v Parizu in ob uh, spravah o emisijah, uh, ki so še bolj vroče zaradi zadnjega škandala z Volkswagenom. Seveda je treba eh, kakovost eh, preverjati na viro onesnaženja in spodbujati sprejem okrepov, ki jih potrebujemo za zagotavljanje trajnostnega gospodarstva, zelenega gospodarstva. Tukaj gre za okolje in to ne sme biti problem, ampak priložnost eh, za Evropo, ki lahko tukaj prizame vodilno vlogo z inovativnostjo in tehnološkim napredkom. Trenutno smo pod eh, žarometi in zato moramo dokazati svojo verodostojnost. Eh, to je tudi eden od razlogov, eh, zaradi katerih potrebujemo poenostavljene registracijske postopke, ki bodo tudi realistični. Hvala lepa. Gospod Evžen Tušenovski, za eno minuto je naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. meritve v državah članicah kažejo eh, zelo slabo kakovost zraka. Onesnažen se tudi prenaša iz ene regije, iz ene države v drugo. Ta problem moramo rešiti, vendar pa moramo poštevati, kakšen je vpliv eh, srednje velikih korilnih eh, naprav. Če imamo veliko takih naprav, je to velik eh, problem, če želimo reševati celotno situacijo. Celovito bo treba rešiti problem ne samo z uh, takšnimi ureditvami, ampak moramo tudi sprejeti motivacijska orodja. Treba je spodbujati interes uh, upraviteljev za posodobitev teh korilnih naprav treba tudi vlagati v raziskavo novih eh, mo eh, možnosti. Hvala lepa, gospod komisar, torej pozdravljam ta predlog, ampak eh, nečesa pa resnično ne razumem in sicer to, da se najbolj oddaljene regije izuzame iz koriščenja teh določb predloga. In prepričan sem, da so zatem lobiji, ki eh, želijo te regije izuzeti iz eh, vseh koristi, ki so povezane z čistostjo zraka in pa zelo pozitivnimi ukrepi za zdravje. Ne sprejmem, da je to lahko eh, sprejemljivo samo za celino. Treba je uh, upoštevati tudi posebne lasnosti teh regij. Člen 349 se sedaj zlorablja eh, v te regresivne namene in tega ne sprejemam in zato prosim kolege, da glasujejo za ločene predloge sprejem, ki sem jih predlagal. Um, Bill... Hvala lepa. Bill Etheridge je naslednji za eno minuto. Hvala lepa. Ja, no, tu imamo zopet novo direktivo za boj proti oneznaženju zraka. Vsi želimo čisti zrak. Sam prihajam iz tako imenovane črne regije eh, v eh, vzhodni Angliji, eh, kjer je oneznaženje zelo, zelo hudo in veliko ljudi zaradi tega umira. In to popolnoma razumem. Ampak ker je prišlo do dezintualizacije in ker si je britanska vlada prizadevala za boj proti eh, onesnaženju zraka, ne verjamem, da mora biti Združeno kraljestvo vključeno v te ukrepe. Mi to lahko sami urejamo, prepričani pa smo tudi, da tisti, ki bodo to urejali, morajo biti zelo eh, previdni za to, da ne bodo še bolj obremenili naših gospodarstv in naše industrije in zato prosim, da smo previdni, Združeno kraljestvo pa lahko to naredi samo. Hvala. Um,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 Eh, podnebna politika in energetska politika ključnega pomena za Evropsko unijo in zlasti v luči zadnje krize v Evropi je to še posebej pomembno in za države članice in za Evropsko unijo je to velik izziv, zlasti če upoštevamo dejstvo, da te emisije povzročajo skoraj 400 tisoč eh, prezgodnih smrti in eh, stroški eh, zdrav, zdravljenja, ki so povezani z temi um, z onesnaževanjem zraka, presegajo 900 milijonov evrov uh, letno. Torej, kdorkoli uh, si to situacijo pogleda in je odgovoren, se mora vprašati, kako naprej. Ali nismo morda eh, prestrogi z industrijo, ali ne zahtevamo preveč eh, od industrije. To je pokazal tudi primer eh, Volkswagna. In eh, sama bi čestitala tudi poročevalcu Gžebu za njegovo delo in zahvaljujem se mu, da je upošteval tudi mnenje vseh deležnikov. Za nas in za evropska telesa je zelo pomembno, eh, da sprejemamo ukrepe, ki bodo smiselni in previdni. Eh, strinjam se s kompromisi v zvezi z nekaterimi onesnaževalci, kot so žveplodioksid, dušikov dioksid. Eh, to nam bo omogočilo, da bomo zaščitili to, kar je najpomembnejše in sicer okolje in pa zdravje ljudi. Istočasno pa to ne sme voditi tudi v dodatne obremenitve MSP-jem v sektorju, kajti to bo lahko uh, Eh, povzročilo še um, večje stroške za to generacijo um, kurjave in tudi za uporabnike. Karin Karnbach za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod komisar. Veseli me, da danes vodimo razpravo z nekaj izjemami, tako da je razumljiva za evropejke in evropejce. Govorimo namreč o ciljih, ki želimo doseči. Pri tem ukrepu nam gre za to, da poskrbimo za, za čist zrak v Evropi zato da preprečimo, da bi 400 tisoč ljudi prečasno umiralo zaradi onesnaževanja eh, zraka, zaradi ključnih bolezni, zaradi raka. Govorimo o stroških, ki so s tem povezani nekje 330 in 900 milijardami na leto in eh, to bi lahko preprečili. To je pravi pristop. S tem smo enkrat krat pokazali, da ne gre za to, da eh, bi postavljali visok kamerila za podjetja, da bi jih šikanirali, ampak gre za dober eh, kompromis eh, za zdravje evropejki in evropejce. Po drugi strani pa predvideva tudi ukrepe za gospodarstvo, tako da lahko tudi gospodarstvo živi s tem kompromisom. Mislim, da bi morali ta kompromis podpriti. Hvala lepa naslednji gospod David Bohdan Jazekevič. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Poročilo gospoda Gžeba se nanaša na zelo pomembno vprašanje in sicer pomankanje zakonodajne vrzeli um, na področju srednjevelikih korilnih naprav in uh, to povzroča regulativne težave. Treba je omejiti uh, izpuste teh snovi v zrak, ampak prekomerna uh, zakonodaja na tem področju pa bo otežkočila in onemogočila evropski industriji, da bi bila konkurenčna. Zlasti, eh, ker če primerjamo Evropo z združenimi državami, Kitajsko in Japonsko, eh, vidimo, da so te države popolnoma ne, eh, nepripravljene upeljati podobne standarde v svojih državah. To pomeni, da Evropska unija ni konkurenčna na mednarodnih trgih in da lahko to vodi tudi v izgubo delovnih mest. Zato moramo biti zelo previdni, ko o tem razpravljamo in nove, nova zakonodaja ne sme upeljevati novih eh, stroškov. Hvala lepa, Lynn Boylan, za eno minuto. Um, Hvala lepa. Čeprav se ne strinjam z številnimi izjemami v tem poročilu, pozdravljam eh, to, ta zakonodajni predlog, ki se eh, nanaša na srednje velike korilne naprave in to prvič eh, ureja. Res je, da ustraja. U, u, Obstajajo vrzeli v zakonodaji, ki se jih na ta način končno zapolnjuje. In v moji državi na Irskem 1300 prezgodnih smrti je pripisano slabemu eh, zraku in eh, stroški zdravstvenega sistema eh, zaradi onesnažitve predstavljajo 3 milijarde evrov letno in vse to je treba zelo resno jemati, tako smrti kot tudi stroške in ne smemo se ustaviti sredi poti, ko je govora o čistem zraku. Torej, ko govorimo o Eh, omejevanju teh eh, snovi, izpustov teh snovi, moramo biti zelo pozorni. Hvala lepa. Torej, čeprav smo uh, se zelo boreli proti izpustom žveplovih dioksidov in um, dušikovih oksidov uh, v zrak. V Evropski uniji še vedno to ni dovolj uh, urejeno in to pomeni, da te škodljive snovi še vedno povzročajo hude težave našemu uh, zdravju in okolju. In, uh, Stroški so zelo veliki, več milijard evrov letno to stane Evropsko unijo in zato sem zadovoljen, da smo eh, s sprejetjem te zakonodaje eh, tudi eh, zapolnili to vrzel med direktivo ekodizajn in industrijskimi emisijami. Eh, ampak glede na to, da več kot 70 odstotkov eh, teh, eh, te vrste korilnih naprav uporabljajo MSP, je treba zagotoviti, da ta podjetja ne bodo preveč obremenjena. In mislim, da je so ta pravila zelo dobro ravnoteže med eh, stroškovno učinkostjo in pa um, varstvom okolja. In ne na zadnje eh, pozdravljam tudi eh, roke, ki se bodo uporabljali za obstoječe sisteme. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kompola Natri, ki ima eno minuto. Anilala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 kakovo zraka je na nekaterih področjih v Evropi slabša kot drugod. Škoda je, da nismo mogli eh, predpisati bolj radikalne ukrepe, sicer pa sem zadovoljna s tem kompromisom, eh, saj eh, so omogočena daljša prehodna obdobja tam, kjer so tudi obnovljivi veri energije. Zahvaljujem se tudi pogajalski ekipi, ki je upoštevala tudi, da potrebujemo rezervna, rezervne naprave in vse to je potrebno, če želimo spodbujati te ukrepe. Hvala. In zadnji eh, govornik pred eh, prosto razpravo, gospod eh, Cofoli. Hvala lepa. Naj pozdravim ta predlog, ki se nam zdi eh, zelo eh, smiseln in potreben, kajti tu res zapolnjujemo eh, vrzel srednje velike korilne naprave do 50 MW niso bile ustrezno urejene na evropski ravni, čeprav te korilne naprave predstavljajo 80 odstotkov vseh korilnih naprav in proizvajajo približno tretjino Eh, emisij žveplovega dioksida in eh, dušikovega oksida ter prahu. Eh, onesnaževanje ima učinek na zdravje naših državljanov, na stroške zdravstvene oskrbe. Zahvaljujem se za ta dokument, zahvaljujem se poročevalcu in pa poročevalcu v senci in tudi Pavlu Luđiju in tudi um, italijanskemu ministru v času italijanskega predsedovanja. Mislim, da smo uh, uspeli, zahvaljujoč vsemu temu delu, uh, dobiti dobre rezultate in upam, da bomo sedaj lahko uh, pripomogli k zmanjševanju obsega onesnaževanja s tem, da ne bomo prekomerno bremenili naših podjetij. Sedaj je gospod Ricardo Sarošanto za eno minuto v postopku proste razprave. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Torej, ta zakonodaja je res eh, eh, v pravem trenutku eh, sprejeta. Tu gre za kakovost zraka za um, varstvo okolja, za varstvo zdravja, za omejevanje onesnaževanja in zahvaljujoč temu predlogu bomo razpolagali s tehnologijami, s katerimi bomo lahko omejili eh, te izpuste in dosegli cilje. Pomembno je tudi, da se eh, upošteva posebne lastnosti oddaljenih regij eh, in pa tudi vse eh, posebnosti, ki obstajajo za te regije. Torej sama predstavljam Azorske otoke in moram reči, da smo dosegli zelo dobre rezultate na področju varstva okolja zaradi zelo jasnih zavez, ki smo jih prevzeli vzeli in ki jim sledimo. Hvala, sedaj pa gospod Marijas tudi z eno minuto. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Eh, želel bi izkoristiti to priložnost za to, da vas opozorim na eh, zelo hudo težavo, s katero se sooča moja država Grče v zadnjih dveh zimah. Torej zlasti v to velja za Salonike in za Atene. Torej tu gre za eh, smog, za veliko količino smoga, ki izhaja zlasti iz tega, da so se poviš, povišali ledajatve na določenih določene oblike korjave, kar je prisililo zelo veliko ljudi, da so um, začeli enostavno kuriti uh, stvari, ki temu niso več namenjene. Torej, poslužujejo se tehnologiji iz 19. Uh, stoletja in uh, to je neposredna posledica uh, teh ukrepov. Torej, mi bomo uh, zopet eh, priča novi zimi, uh, kjer bomo imeli zopet uh, jedrsko bombo, ki jo predstavlja ta smog. In če k temu mm, priključimo še vse druge težave, potem imamo res hudo situacijo. Gospod Bronis Rope, kot zadnji za eno minuto. Besede je vaša. Hvala, če je pet minut pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro pozdravljam to poročilo, ki omejuje izpuste teh eh, plinov eh, v eh, zrak. Zelo pomembno je, da imamo tudi izjeme za biomaso in tudi v državi kot je Litva eh, imamo iz geopolitičnih razlogov tudi um, veliko motivacijo, da eh, preidemo na druge oblike in druge vere energije eh, in zato tudi ne želimo biti omejeni z temi um, paragovi, ki jih vključuje ta evropska eh, direktiva. In zato bi tudi prosili eh, komisijo, da nas pri tem podpre, eh, kajti če bi uporabili lasne vire, zato potem to za te obrate ne bi bilo dobro, kajti ti ustvarjajo delovna mesta in tudi energijo. Hvala in sedaj še enkrat komisar Hogan. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani eh, kolegi. Eh, nekateri med vami ste omenili dejstvo, da bo ta direktiva o srednje velikih korelnih eh, napravah izboljšala tako politiko na področju zaščite zraka kot tudi zdravja. Mnogi med vami ste omenili tudi uporabo biomase kot goriva in nevarnosti, da to vodi v večje onesnaževanje, če to ne bo ustrezno narejeno. In eh, ta eh, direktiva omogoča tudi eh, dovolj časa, da se ehm, obstoječe naprave primerno prilagodi. Nekateri ste omenili tudi ukrepe, ki so povezani s tem, kako bo ta direktiva Eh, vplivala na srednje velike korelne naprave in poročevalec eh, in pa poročevalec v senci eh, poskušata kar se da omejiti breme za MSP, to je eden izmed ciljev in namen tega predloga je bil prav ta. Torej, ti uh, ukrepi uh, želijo doseči najboljše uh, najboljšo stroškovno učinkovitost eh, in istočasno predvideva tudi eh, številne izjeme, eh, ki olajšujejo situacijo MSP-jem. Mm, torej, situacija v najbolj oddaljenih regijah ni uh, potisnjena na stran. Torej, ta predlog vključuje tudi uh, ukrepe za najbolj oddaljene regije, ampak države članice so tiste, ki morajo eh, sprejeti ustrezne ukrepe za te regije, pri tem pa morajo upoštevati tudi specifične okoliščine. Ne moramo imeti enakih kriterijev za ta otočja, ki veljajo tudi za celino. Torej, to prav gotovo lahko eh, sprejmete, to je povsem legitimno. Eh, želel bi se zahvaliti vsem tistim, ki ste sodelovali pri pripravi eh, tega zakonodajnega predloga. Eh, zahvaljujem se tudi kolegom komisarjem, poročevalcu, poročevalcu v senci in vsem, ki ste delali na tem zakonodajnem predlogu in kompromisu, ki smo ga dosegli. In prav tako moram reči, da smo tu praktično dosegli konsens. Hvala lepa. Sedaj pa ima zopet besedo gospod Grib, poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil komisarju Hoganu. Eh, da, zlasti zato, da je povdaril dejstvo, da eh, smo vsi delali na tem, celotna pogajalska ekipa in uh, Tu sledimo zelo pomembnim okoljskim eh, ciljem, ki bodo pripomogli k eh, spremembi načina, kako razumemo in obravnavamo okolje. Prav tako bo to omogočilo tudi zmanjšanje števila bolezni, ki eh, jih povzroča osnaženo zraka. Pri tem pa smo poštevali tudi interese poslovnih akterjev, naj si bo držav članic ali MSP-jev, torej držav članic, ki bodo morda lahko imele težave z srednje velikimi kurilnimi napravami. Prav tako bi se rad zahvalil tudi eh, predsedniku Leviji, ki je vse čas eh, sodeloval tudi pri eh, pogajanjih trialogu in ustrajajo pri tem, da države članice morajo imeti možnost, da eh, zahtevajo in uveljavljajo še strože ukrepe. To ne pomeni, da države članice tu ne morejo eh, po svoje ukrepati. Države članice lahko oblikujejo svojo politiko, eh, kjerkoli je intervencija možna in kjer, so, kjer je onesnaženost zraka večja kar se tiče izjem, dejstvo, da te izjeme obstajajo, eh, je pa vsem smiselno, kajti eh, smo si, kakšne so možnosti eh, za iskanje rešitev, zlasti za tiste regije, kjer se uporablja biomasa in neobnovljivi viri energije, torej tam gre za večjo vsebnost naprimer prahu in eh, teh eh, različnih eh, snovi. Torej, tu smo morali najti ravnoteže med gospodarskimi interesi in okoljskimi interesi. Torej, če imamo nov obrat, naprimer, in če se izkaže, da je obnova obstoječega obrata dražja kot um, gradnja novega obrata, potem se pač uh, uh, uporabi obstoječ obrat do konca, zato da se v prihodnosti potem zgradi nov obrat. Rad bi se zahvalil predsedojoči in vsem tistim, ki ste mi pomagali pri uh, pripravi tega predloga. Zopet uh, bi se vam. Uh, Eh, zahvalil za vašo podporo tudi v času priprave tega zakonodajnega predloga. Hvala, gospod poročevalec.